2016. Dobili smo skupno resolucijo ALDE, ILS, SD in zelenih. Najprej uh, eh, 40. predlog spremembe. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Glasujemo o izvornem besedilu v dveh delih, prav tako poimensko. Prvi del lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, prav tako poimensko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe 8. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Izvorno besedilo drugega odstavka v dveh delih. Prvi del z dvigom roko, kdo je za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del glasujemo poimensko. Lahko glasujete. konč glasovanja. Sprejeto. Ustni, um, predlog šmembe 14 glasujemo prav tako poemensko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 1. Zadvigom rok. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Oprostite, pravi predsedujoči, zavrnjeno. Predlog spremembe 15 glasujemo, poimensko lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe številka 2 k odstavku 4. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjeno. Glasujemo o izvornem besedilu četrtega odstavka v dveh delih. Prvi del glasujemo poimensko, lahko glasujete. Kon zasavanja. Sprejeto. O drugem delu glasujemo prav tako poimensko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 3. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 5. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 23. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo o izvornem besedilu odstavka 6. Prvi del, kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Izvorno besedilo sedmega odstavka, prvi del, lahko glasujete, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. sprejeto. Drugi del glasujemo poimensko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del prav tako poimensko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Osmi odstavek izvorno besedilo v treh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti? vzdržani. Sprejeto. Drugi del za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Tretji del za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog novembe 25 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog novembe 41 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Izvorno besedilo 11. odstavka glasujemo poimensko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 12. odstavek izvorno besedilo v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 13. odstavek v dveh delih. Prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 11. Glasujemo poimensko. Lahko glasujete. Konec zasavanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 12. Glasujemo poimensko. Lahko glasujete. Konec zasavanja. Konec zasavanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 13. Glasujemo poimensko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 9. Glasujemo poimensko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 42. Glasujemo poimensko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog se namembe 26. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 16. odstavek. Glasujemo izvorne besedilo v štirih delih. Prvi del, kdo je za. Proti. Vzdržani. Zdržani sprejeto. Drugi del glasujemo poimensko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del glasujemo poimensko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Četrti del, prav tako poimensko, lahko glasujete. Konč glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 10. Glasujemo poimensko. Lahko glasujete. Konč glasovanja. Zavrnjeno. 18. ostavek v dveh delih. Prvi del poimensko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremlje 43 za, proti, vzdržani, zavrneno. 19 je ostavek v petih delih. Prvi del glasujemo poimensko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del za proti, vzdržani, sprejeto, tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto, četrti del za, proti, vzdržani, sprejeto, peti del za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 44 za, proti, vzdržani, sprejeto se opravičuje predsedujoči zavrnjeno. Prav spomembe 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 27. postane brezpredmeten, glasujemo o izvornem besedilu 20. odstavka. oziroma celoten 20 odstavek odsta, um, odpade, 21 odstavek v dveh delih o izvornem besedilu, prvi del lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del glasujemo poimensko, lahko glasujete. Konec glasovanja sprejeto. 23. odstavek, izvorno besedilo, za, proti, vzdržani, sprejeto. 24. odstavek, izvorno besedilo, glasujemo poimensko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 27. odstavek v štirih delih, prvi del glasujemo poimensko, lahko glasujete. Konec zasovanja. Sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del glasujemo poimensko. Lahko glasujete. Konec zasovanja. Sprejeto četrti del za, proti, vzdržani, sprejeto. 28. odstavek v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Predložen je bil 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno izvorno besedilo 29. odstavka za proti vzdržani sprejeto. 30. odstavek izvorno besedilo v dveh delih. Prvi del, kdo je za proti vzdržani sprejeto. Drugi del, glasujemo poimensko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 31. odstavek, glasujemo poimensko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 32. odstavek v treh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto. 33. odstavek, izvorno besedilo v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, poimensko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 6. Glasujemo poimensko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. sprejeto. O izvornem besedilu ne bomo glasovali. Odstavek 35, predlog smembe 29. Skupina Alde, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Izvorno besedilo v treh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Drugi del glasujemo poimensko, ako glasujete. zakon glasovanja. Sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 30. Za. Želite preveriti tretji del 35. odstavka? Dobro, potem bomo to preverili elektronsko. Tretji del odstavka 35. Lahko glasujete. konec zaslovanja, sprejeto. Predlog spremljive 30 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. To je bilo jasno. Izvorno besedilo v treh delih, odstavka 36, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto, tretji del za, proti, vzdržani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 38. odstavek v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Drugi del za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. O izvornem besedilu 39. odstavka glasujemo poimensko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Izvorno besedilo 40. odstaka v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 41. odstavek v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 42. odstavek v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Proti? Vzdržani. Sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. 43 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. Drugi del za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. 44 odstavek v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto sprejeto, drugi del za proti vzdržanji. Sprejeto. Predlog spremembe štiri skupine zelenih za proti vzdržanji zavrnjeno. Predlog spremembe 31. To je bilo jasno. 31 skupine ALDE za proti vzdržanji zavrnjeno. 47. odstavek, izvorno besedilo, prvi del glasujemo poimensko. Konč glasovanja. Sprejeto. Drugi del za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 48. odstavek v štirih delih. Prvi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto drugi del za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko, prosim za razumevanje. Drugi del preverjamo elektronsko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del glasujemo poemensko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Četrti del, prav tako poimensko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 55. odstavek izvorno besedilo, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Drugi del, glasujemo poimensko, lahko glasujete. konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 38. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 56. odstavek izvorno besedilo v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 57 odstavek, izvorno besedilo za, za proti, vzdržani, sprejeto. 58 odstavek v dveh delih, prvi del kdo za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Drugi del 58. odstavka lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 59 odstavek v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 60 odstavek, izvorno besedilo v petih delih, prvi del, glasujemo poimensko, lahko glasujete. Hvala za sovanje. Sprejeto. Drugi del za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Tretji del za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Četrti del za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Peti del glasujemo poimensko. Lahko glasujete. Konec zasovanja sprejeto. 61. stavek izvorno besedilo v dveh delih, prvi del preza, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del glašujemo poimensko, lahko glašujete. Konec glasovanja, sprejeto. Predlog spremembe 37. Zelenih za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dobro, bomo to preverili elektronsko. 37. predlog spremembe eh, preverjamo elektronsko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Se pravi, čujem. 63. odstavek. Izvorno besedilo v štirih delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del za. Proti. Proti vzdržani, sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto. Četrti del za, proti, vzdržani, sprejeto. 65. odstavek v dveh delih prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 67. stavek, izvorno besedilo, glasujemo poimensko. Lahko glasujete. Konc glasovanja. Sprejeto. 70. stavek, izvorno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 72, izvorno besedilo v dveh delih, prvi del gre za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del glasujemo poimensko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 17 eh, socialdemokratov, kdo je za? Proti? Vzdržani? Nekateri sploh niste dvigovali rok. Še enkrat. Predlog spremembe 17, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 18. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 75. odstavek, izvorno besedilo v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 78. odstavek, za, proti, vzdržani, sprejeto. 79 stavek izvorno besedilo glasujemo poimensko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe, spremembe 32 skupine ALDE. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 80. odstavek izvorno besedilo glasujemo poimensko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 81. odstavek je zvorno besedilo v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, glasujemo poimensko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Preusmerite 45, glasujemo poimensko. Lahko glasujete. konec zastavanja. Zavrnjeno. Izvorno besedilo 82. stavka glasujemo poimensko. Lepo glasujete. Konec zastavanja. Sprejeto. 84. stavek izvornega besedila glasujemo poimensko. imensko. Konec glasovanja. Sprejeto. 85. odstavek izvornega besedila v treh delih, prvi del glasujemo poimensko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto, drugi del, prav tako poimensko. Lahko glasujete. konec glasovanja, sprejeto. Tretji del, prav tako poimensko, lahko oglašujete. Konec glasovanja, sprejeto. Predlog spremembe 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 19. predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. Lahko preverimo elektronsko, če želite. Predlog spremembe 34 skupine ALDE eh, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 46. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 47 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 90. odstavek izvorno besedilo v treh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto. 95 odstavek izvorno besedilo glasujemo poimensko. Lahko glasujete. Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. Sprejeto. 96. odstavek izvorno besedilo. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 98 stavek v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 20, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Poimensko glasovanje o izvornem besedilu 99. odstavka lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 100, izvorno besedilo v dveh delih, prvi del gre za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del glasujemo poimensko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 48 e NF za proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 101 v treh delih izvorno besedilo, prvi del glašujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, prav tako poimensko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del, prav tako poimensko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 102, izvorno besedilo v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto bomo to preverili elektronsko. Se pravi, čujem. Prvi del izvornega besedila odstavka 102. Lahko glasujete. Konc glasovanja. Teil 2. Kdo je dafür? Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Prejšnji mb 22 je bil umaknjen, zato glasujemo o izvornem besedilu odstavka 103 v treh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. Drugi del za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. Tretji del za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. Izvorno besedilo od stavka 104 v dveh delih glasujemo poimensko. Najprej v prvem delu. Konec zasavanja sprejeto. Drugi del, prav tako poimensko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 35 za, proti. Vem, da je glasovanje dolgo, ampak prosim, da dvigujete roko. Predlog spremembe 35 za, proti vzdržani. Bomo to preverili elektronsko, se pravi čujem. Predal sem imbe 35, preverjamo, elektronsko lahko glasujete. Konec zasovanja. Jasno sprejeto, se pravi čujem, ampak nisem tega dobro videl. Izvorno besedilo 119. odstavka v dveh delih prvi del za proti vzdržani. Sprejeto. Drugi del za proti vzdržani. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 120. odstavek je dvojno besedilo, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog smembe 36 za. Proti. Vzdržani. Zavrneno. Predlog smembe 36 dobro, bomo preverili, ampak mislim, da je bilo jasno. Torej, predlog spremembe 36 preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 7. Glasujemo poimensko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog smo imeli 39 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Izvorno besedilo, uvodne izjave D, glasujemo poimensko. Pone glasovanja, sprejeto. Uvodna izjava E, izvorno besedilo v treh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del glasujemo poimensko. Lahko glasujete. Konec zasovanja. Sprejeto. Tretji del, prav tako poimensko. Lahko glasujete. Konec zasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava G, izvorno besedilo, poimensko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava H, izvorno besedilo, prvi del, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, prav tako poimensko, lahko glasujete. glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o celotni resoluciji, prav tako poemensko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Resolucija je sprejeta. Čestitam avtorjem